colleagues, we start. Kolegice in kolegi. Torej, ne smemo kaznovati tistih, ki so točni tako, pravimo ponavadi. Pozdravljam vse navzoče. Nadaljujemo z deseto točko današnjega dnevnega rida in sicer je to predstavitev projekta z lepim naslovom Opera Vision. Ta projekt je bil um, uresničen na osnovi eh, uspešne platforme The Opera Platform in se financira iz sedanjega programa Ustvarjalna Evropa. Opera Vision, to je program, ki poteka oziroma v okviru Evropskega združenja uprnih hiš in festivalov. Pozdravljam najprej gospod Andrej Jungers, generalno eh, menedžerko Opera Europe in Luke O'Shaughnessy, ki je projekt manager, projektni menedžer Opera Vision. Prisrčno dobrodošla v odboru. Predstavila nam boste projekt. Opravičujem si, da je tako malo članov v odboru um, ampak prisotni asistenti in drugi so zagotovo zelo zainteresirani. Beseda je vaša. Hvala. Mnogi eh, nas spremljajo tudi po spletu, saj gre za digitalni projekt. Eh, Torej, mi bomo na kratko predstavili ta projekt v desetih minutah in da vam povemo, zakaj gre pri Opera Vision. Želimo predvsem govoriti tudi o prihodnosti in predstaviti svoje ideje glede tega in seveda imate potem možnost tudi postaviti vprašanja. Opera Vision je projekt, operni projekt za digitalno dobo. Eh, verjamemo, v moč dogodkov um, v živo. Prepričani smo, da obstaja možnost tudi za operni sektor, da izkoristi um, ta trenutek in da se poveže s svetom oziroma z vsemi, ki, so, ki imajo internetno povezavo. Vzpostavili smo www, dvoj, trikrat dvojni b, operabition.com, uh, e, uh, v bistvu um, se kar lahko logiraš brez gesla in potem imamo um, stran za streaming, ki je brezplačna, številnimi dogodki v živo in z možnostjo, da si ogledaš te eh, predstave tudi na zahtevo in sicer šest mesecev. Smo neke vrste okno za eh, evropsko opero v svetu. Imamo eh, tudi še druge, drug filmski material. Predvsem se obračamo tudi na mlado publiko in razen tega imamo poseben oddelek, ki je posvečen vsega, um, Upravni akademiji in mladim ustvarjalcem. Uh, naslednji uh, teden uh, bomo iz um, opere v Mannheimu uh, prenašali prireditev uh, in sliko ste videli tu. Um, torej, mi v bistvu gradimo na uspehu um, The Opera Platform. Uh, Opera Vision je v bistvu združitev opernih hiš in festivalov in želimo pomagati članom, da se prilagodijo um, spremenjenemu načinu, kako ljudje dostopajo do kul kulture. In zato um, um, s, s, gre predvsem za um, prenos po spletu, torej Eh, poskušamo tudi redno zagotoviti um, predstave v kinematografih in razen tega um, je dostop do platforme um, brezplačen. To je seznam partnerjev, ne bom jih sedaj prebral. Um, tu so znana imena, iz eh, vita opere kot naprimer Covent Garden ali, Covent Garden ali um, La Monnie tu v Bruslu, potem tudi večje nacionalne inštitucije, finska nacionalna opera, nacionalno gledališče v Pragi. In za nas je pomembno, da so z nami tudi nove obrne hiše, ki so pa tudi centri odličnosti, vendar ki se prvič predstavljajo tudi na ta način s našim projektom. 15 mesecev sedaj že poteka ta projekt in v tem času smo vsega, uh, imeli 57 uh, eh, prireditev, um, torej eno opero na, na teden, um, 35 uh, opernih hiš je pri tem sodelovalo, P torej mi odpiramo možnost, uh, da se predstavijo pri nas tudi druge opere, ne samo tiste, ki so članice našega združenja. Razen tega. Um, kažemo torej znane naslove v ki, krajih, kjer so korenine teh oper, naprimer Tosko iz Rima pred eh, Božičem. In tudi število gledalcev je zelo spodbujajoče. Luča Dila Mamor, naprimer, pred petimi meseci odziv je bil velik. 100 tisoč ljudi si je skoraj obilidalo to operno predstavo doslej. Razen tega kažemo tudi manj znan repertori, to je tudi del našega, naše naloge Eros Intike, naprimer iz Poljske nacionalne opere, to ni opera, ki uh, jo ljudje poznajo, ampak to je zelo lepa opera, ki pa zunaj Poljske skoraj ni znana in zato nam je ves, veselje, da jo lahko tudi predstavljamo in več kot 20 tisoč ljudi se je to že ogledalo. Potem imamo tudi film iz zakulisja, e, eh, torej kako nastana, nastaja naprimer opera, operna prireditev. E, in Tu imamo direktorja in dramaturga, ki razlagata vsebino Jana Čikove upore za otroke. Dobro je, da imamo tam material, ki je povezan z repertoarjem, pa seveda tudi eh, drugo, kar je zanimivo v povezavi z upero. Torej, v teh 15 mesecih je bilo približno 3 milijone eh, ogledov na različnih kanalih in to je spodbojujoče številko, eh, število. In sicer na več, na različnih kanalih. Naprimer, približno en milijon si jih je ogledalo celo opero in dva milijona kratke videoposnetke in tudi drug material iza kulisija. Vse, kar pač širimo po socialnih medijih preko različnih kanalov, da bi dosegli čim več ljudi. Torej, odvisno od osebine je tudi potem naša odločitev, ki bomo širili ta material. Opera Vision želi um, posredovati uprno eh, dejavnost tudi priko meja eh, Evrope. Torej, EU opera je pomemben izvozni produkt eh, Evrope. In če si ogledamo pod samezne številke, vidimo, da je seveda publika odvisna od tega, kdo je naprimer režiser, kdo je skladatelj in tako naprej. Mm, torej eh, publika eh, ni samo iz desetih držav in pravzaprav želimo postati tudi neka mednarodno znana blagovna znamka za to. Uspeh tega modela temelji deloma na tej eh, moči 29 obrnih hiš, ki se stavlja to obrno platformo. Vendar želimo razširiti dejavnost eh, tudi na druge strateške partnerje. Eh, torej, in tu je seznam strateških partnerjev, s katerimi redno sodelujemo. to si seveda lahko ogledate. Dva sta mi še posebej pri srcu Evropska eh, vrtko združenje konzervatorijev, ki nam omogoča, da od 1. januarja naprej posredujemo tudi vrtko, predstava Figaro in razen tega eh, gre eh, tudi za e-učenje in kako bi to lahko bil nadaljni vir. In predvsem um, smo začeli razprave tudi z omrežjem šol, da bi dosegli več šolarjev in upamo, da nam bo tako uspelo uh, postati tudi neke vrste učitelji, da bomo prišli v učilnice. Um, ta projekt se bo končal decembra 2020. Um, in upamo, da nam bo uspelo um, omogočiti večji dostop do evropskih državljanov. Gre predvsem za evropsko dediščino. Um, In naš cilj je, da dosežemo novo publiko, ne glede na geografske meje ne gre samo za izolirane projekte, opera Vision je tudi orodje za eh, spodbujanje in za podporo oper nasploh in upamo, da se bo ta projekt na nek način potem tudi nadaljeval. Ta prosojnica kaže nekaj naših idej. Dva, po letu 2020 naj bi se opera Vision razvil v ponudbo vsebin, da bi imeli nekaj še bolj raznolikega se pravi ne samo um, operne predstave v celotni dolžini, temveč tudi različne filme, ki bi um, bili povezani s to dejavnostjo in ki bi jih lahko prenašali. Um, gre pa predvsem za dostopnost, to je ključnega pomina in zato si želimo izboljšati ta vidik. Kako doseči um, ljudi doma, kako eh, s, m, tudi tiste ljudi, ki so geografsko oddaljeni ali tudi tisti, ki fizično ni, ne morejo obiskovati kakšne obrne hiše. Um, Seveda razmišljamo tudi o nadaljevanju v naslednji fazi. In še nekaj, kar je treba povdariti, mi v tem vidimo priložnost, da ponudimo upernemu sektorju tudi za poslovanje in priložnost za mobilnost. Ko se uprne hiše učijo drug od druga, se pobežujejo v širšo uprno skupnost in to vsega, so tudi možnosti za digitalno učenje za mlajše generacije in potencialno s tem tudi možnosti za zaposlovanje in za neodvisno delovanje UPR. Torej, če um, tudi same um, razvijajo um, strategije za digitalno delovanje, digitalne strategije. Hvala. In sedaj bomo seveda radi odgovarjali na vprašanja. Najlepša hvala za ta zelo impresivn uh, prikaz. Moram reči, da nisem uh, um, tako taka strokovnjakinja za opere, eh, vendar v preteklem letu smo že razpravljali o uh, dostopnosti kulture in to je en tak primer, kako lahko pomaga digitalizacija um, izboljšati dostopnost. Uh, za kulturo na podeželju, pa tudi če živiš eh, nekje, eh, ko si mogoče rečeš, rad bi obiskal kako upro v Rimu, vendar nimam te priložnosti, na ten, ta način pa si lahko ogledam uprno predstavo iz Rime, iz Helsinkov ali od kje drugi. To je odličen primer, kako izkoristiti digitalizacijo za boljši dostop do kulture in kako eh, je to možno izvesti na zgled način. In seveda to velja tudi za osebe z omejeno mobilnostjo, za ljudje, ki. Ljudi, ki um, ne živijo nekje v centrih mest, kjer je upara za bogalom. In zato vam želimo seveda še veliko uspeha za ta projekt in gledam malo naokrog in um, sprašujem, ali kdo želi kaj eh, pripomniti. Jaz pa sem um, um, sicer ne največja strokovnjaka za opero, ampak zelo všeč so mi opere in tudi poznam glavna operna dela. Um, sedaj pa vaš. Um, Um, kako dosegate mlajše ljudi, eh, s pop glasbo, s etno in to ob etno pop glasbi to ni tako lahko. Ampak če si ogledamo um, film Rojstena Maldua, To Work with Youngsters, um, um, um, kjer je sodelovalo veliko pomembnih skladateljev, s tem je bilo možno doseči mlade, da jim daš idejo, kako lahko nastopajo na odru, kako se vključijo v ekipo. In ta način, da si vključen v neko proizvodnjo, to je pa maj zelo pomembno. Zato sprašujem, kako to poteka v vašem vsakdanu. In druga točka, uprni sektor in prilagoditev uprn, um, digitalnim spremembam. In tu uh, gre seveda tudi za različne um, modele financiranja in kaj, kakšni bi lahko bili ti modeli. Otroci radi sodelujejo v takih kreativnih procesih in mnoge operne hiše uh, sodelujejo s šolami, sicer z manjšim številom, ker seveda nimajo takih zmogljivosti. Ampak to, s čimer se ukvarjamo mi in zato sodelujemo e, s to mrežo šolarjev in sicer, da posredujemo učiteljem možnost in jim dajo na, razp na razpolago naš material, kaj te uprne hiše nimajo te eh, kapacitete, da bi pošiljali svoje sodelavce po hišah in tako naprej, ali eh, je njihovo delovanje pač omejeno na eno mesto. Um, um, da pa bi posi, poslali. Eh, torej, te opere ne pošiljajo po Eh, državi, po šolah eh, svojih strokovnjakov in zato imamo te spletne modele, tako da lahko učitelji uporabijo te izkušnje, ki jih ponujamo mi. Potem druga točka, delamo več operne hiše, um, so se že vključile v ta proces. Pred nekaj leti um, se je pokazalo predvsem, kako pomembno je sodelovanje opernih hiš s televizijskimi postajami. Um, torej, um, vendar um, um, so se obrne hiše se učijo drug od druga. Predvsem tudi, da bi našli um, ne tako zahtevne modele, um, pri čemer seveda ne smemo popustiti pri uh, kakovosti, samo kamere so pač lahko manjše in spodbujamo jih, da delajo z um, usposobljenimi proizvajalci. In potem so seveda operne hiše same v centru dogajanja, ne pa eh, televizijska hiša, ki eh, organizira tako eh, prireditev, tako kot je bilo prej. N različni partnerji eh, uporabljajo investicije Evropske komisije na različne načine. Eh, nekateri imajo splošne eh, sporazume, naprimer z eh, orkestri. Platforma, kot je naša, je lahko seveda tudi dober vir. In um, um, to um, operne hiše tudi ne stane kaj uh, dodatno. Um, Potem je treba upoštevati seveda tudi avtorske pravice skladateljev. Um, morajo dobiti pravičen delež. In mi seveda eh, sodelujemo tudi z založbami. Um, Um, Um, treba si je ogledati deloma tudi prakso teh um, založb doslej, glede na eh, nove modele, kot je streaming in tako naprej, Silvija Kosta. Spremljala sem tudi že prejšnji eh, po program, ki se je imenoval Opera in se je potem spremenil v Opera Vision. Poznam tudi mnoge sodelujoče operne hiše. Ogledala sem si tudi več um, koncertov, štiri uh, opere iz Italije sodelujo. Poznam tudi Evropsko omrežje šol in. Evropa, ki poje. Eh, in tudi tu je eh, zelo zanimiva izkušnja. 50 tisoč eh, mladih v Italiji je vključeno v to. Torej, v bistvu gre za to, da v šolah um, se um, um, otrokom približa opero. Um, gre uh, za opismenjevanje za opero, za otroke. In da se razume tudi, kaj se dogaja za kolisami, za kakšne poklice gre in tako naprej. Ali posvečate večjo pozornost, da prenašate te opere? Eh, in se ukvarjate tudi s stroški in tako naprej, ali pa um, naprimer več poročate o tem, kako nastane opera, režija, kakšni po, so poklici, ali je to bolj didaktični pristop, ali gre bolj nasplošno za um, omogočanje širšega dostopa do opere. Kakšen je vaš povdarek? Najlepša hvala, prosim, za kratke odgovore, ker nam bo sicer zmanjkalo časa. Težko je odločiti, kaj je najbolj pomembno, eh, kajti obojka se lotevamo z istim pristopom projekt kot Opera Vision je priložnost za operne hiše, da se naučijo. Oni, se, oni morajo usposabljati svoje sodelavce za, te, eh, za ta nova delovna mesta, ki niso prej obstajala. Če pa ni publike, ki bi gledala, tudi nima smisla. Eh, Opera Vision se osredotoča na profesionalni razvoj. Mi imamo posebno ekipo eh, za pridobivanje publike zelo na kratko. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Sonik, ki ga na tem mestu prisrčno pozdravljam eh, v odboru. On je prevzel mesto Bogdana Vente, ki je postal župan. Prisrčno dobrodošli v našem odboru. Besedo imate za dve minuti največ. Hvala lepa. Torej, gospod Venta je postal župan v Kelceju. Bil sem že poslanec, deset let sem bil v odboru Envi. Eh, vendar kultura mi je tudi zelo eh, blizu in eh, sedaj bi govoril naprej polsko. ta projekt sem eh, zasledoval z veliko zanimanja in predsedujočo bi opozoril na to, kako delajo naše parlamentarne pisarne v prestolnicah. Eh, kajti tam oni teh projektov ne posredujejo naprej. Morda bi Evropske parlamentarne pisarne lahko prevzele to nalogo in pokazale državljanom, kateri projekti sploh obstajajo. Mene zanima, ali eh, se pri teh operah prikazujejo tudi besedila, podnapisi eh, za boljše razumevanje. Jaz prihajam iz Krakova na jugu Polske in med največjo kinodvorano v eh, Krakovu in opero v New Yorku. Imamo pogodbo. Eh, v tem partnerstvu eh, se prikazuje nekaj dragocenega. In rad bi se dotaknil tudi tega, kar so rekli eh, govorniki, pravijo, da opere sploh ne povezujejo z našim zahodnim polskim eh, gledališčem. To je pravzaprav pristop, ki ne drži. Ja, tega se bom takoj dotaknil. Nisem bil očitno dovolj jasno, jasen jaz sem mislil samo na ta repertoar, ki sem ga omenil. To je odličen repertoar. In tega marsikje ne poznajo. Strinjam se torej z vami. Očitno je prišlo do nesporazuma. Mi želimo seveda, da bi tudi manj znana dela uh, uživali v širšem kontekstu. V teh dneh je potrebna interakcija s publiko. Oba dva sva delala v operi. V operi dobiš takoj feedback, online pa to manjka. E, vendar mi to delamo, kadar imamo prenose v živo, imamo tudi online čet, eh, tako da je tu neka skupnost, ki komentira in skupaj odkriva oprno delo. Mi to tudi aktivno opisujemo na socialnih medijih, na družbenih omrežjih. Eh, torej, zagotovimo možnost izmenjave in komentiranja. V teh komentarjih eh, se publika uči vzajemno in deli tudi entuzijazem, vendar seveda ni vse samo pozitivno. Najlepša hvala, gospa Bild. Hvala lepa, gospa predsednika. Presednica, gospa, gospod, veliko vprašanj je bilo zastavljenih, dali ste odgovore, ne bi se ponavljale. Ta pobuda se mi zdi dobra. E, v kinematografskih e, dvoranah je težko pri eh, vabiti mlade tudi z, kljub eh, ugodnim cenam. Sedaj pa se eh, mlade poskuša pridobiti na internetu. Opera Vision želi eh, mlado publiko, vendar eh, vsebine so zahtevne, izbrane in to je dobro. tu se vzgaja uh, vse v neko skupno evropsko eh, kulturo in eh, naši državljani bodo na ta način dobili vtis, da spadajo v isto civilizacijo. Vendar tu gre seveda za zahtevno kulturo. Dobro je, da se vse prevaja, obžalujem pa, da je eh, nastop na Facebooku samo v angliščini. Eh, dobro bi bilo, če bi eh, zagotavljali več prevajanja za to, da eh, pridobimo še več publike in da stvar postane še bolj privlačna. Hvala lepa. Želite komentirati? Hvala lepa, da ste tako natančno sledili našim dejavnostim. Prav imate. Opera platforma je prvotno imela šest jezikov, sedaj pa imamo samo tri eh, jezike. Ugotovili smo namreč, da se predvsem gledajo eh, trije jeziki, nismo hoteli trati, eh, de, tratiti denarja. Če tega gledalci ne uporabljajo. Torej, mi tu iščemo ravnovesje med eh, stroški prevajanja in gledanjem in ugotovili smo, da so za enkrat trije jeziki za dosti, vendar v prihodnje seveda to, stvari, to lahko še razvijamo. Eh, lahko se odpiramo tudi navzven eh, z arabščino, z azijskimi jeziki. Hvala lepa. Presrčna hvala, da ste bili tukaj, da ste nam predstavili ta čudoviti projekt in za nas je zelo pomembno, da včasih vidimo, eh, kje se porablja eh, denar iz ustvarjalne Evrope, kaj se dela s tem in kateri čudoviti projekti se s tem uresničujejo. Hvala lepa, da ste prišli sem, da ste nam to predstavili in še naprej veliko uspeha pri vašem delu. Thank you very much. Bye.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 uh, ustvarjalno Evropo 2021 do 2027, uh, eh, preverjanje, preuč, obravnava predlogov sprememb. Eh, prejeli smo 86 predlogov sprememb, 20. februarja bomo glasovali v odboru glasovanje v plenumu bo verjetno na drugem marčevskem zasedanju. Sedaj dajem besedo poročevalki Silviji Kosti, ki nam bo poročala o uh, situaciji. Prosim, Silvija, beseda je tvoja. Mislim, da je pjuke e, liš. Mislim, da je to samo senca poročevalcev v senci. Dva kolega vidim nekateri pa manjkajo, torej zelo nizko število in to mi je žal. Ta program je eden od vodilnih programov našega odbora skupaj z Erasmus in drugimi. To je predvsem en, eden od programov, ki so zelo priljubljeni, ne samo pri aparaterjih, temveč tudi pri državljanih. In zato smo uh, Eh, zahtevali tudi podvojitev sredstev. Ves parlament je to predlagal, torej na 2,8 milijarde, ampak to vprašanje bo ostalo za konec. Tako kot je povedala Petra, je splošni cilj ta, da bi eh, zagotovili večjo priznanje vloge in um, um, vrednote um, kulture torej gre za celoten ustvarjalni sektor v Evropi in treba je zagotoviti večjo vlogo tudi na mednarodni ravni. In to pravim tudi komisiji, kajti veseli nas, da smo storili nekaj korakov naprej in sicer, da bi večjo pozornost posvetili mednarodni razsežnosti sodelovanja z drugimi programi in gre tudi za valorizacijo različnih um, modelov izraza kulturnih dejavnosti, kar zadeva predloge sprememb. Približno 568 jih je bilo uh, e, uloženih, uh, e, vključno 104 iz mojega poročila. Srečali smo se že v Strasburu, poročevalci v Senci, in poskusili smo oblikovati 28 kompromisov tu smo že v tehnični fazi. 60 uh, eh, kompromisov um, je tehnično zelo, že zelo daleč. Uh, imeli pa bomo seveda še nadaljno sejo poročevalcev v Sinci, tako da bomo eh, naredili do 20. februarja za glasovanje v odboru. Želimo zaključiti prvo obravnavo v parlamentu do konca marca, če je možno, če bo možno. Hvala sekretarjatu za pomoč. Prva točka. Seveda eh, je treba zvišati proračun, ampak to je povezano tudi z osebinami, kajti pred nami je program in tako smo ugotovili vse politične skupine, ki predvideva zvišanje Eh, ukrepov, akcij na področju kulture in če nimamo več eh, denarja na razpolago, bo to frustracija za akterje. In potem gre predvsem tudi za sodelovanje. 12-13 odstotkov um, to prispeva tudi k večjemu uspehu. In potem želim povedati, da gre za vse time in jih bom omenila naštela po vrsti. 28 kompromisov smo pripravili. Um, torej najprej gre za nov cilj med splošnimi cilji, k dvema splošnima ciljema uh, besedila komisije smo dodali še uh, vrednoto kulture, uh, eh, svobodni kulturni izraz. Uh, in prispevek k poklicnemu in socialnemu razvoju s kulturo. Potem druga točka pri specifičnih ciljih. Eh, smo mnenja, da k trem specifičnim ciljem, ki so predvideni, eh, smo dodali še mobilnost in tudi v predlogih sprememb je to večkrat omenjeno in zbiranje podatkov in kakovostnih eh, kazalnikov o, oziroma kazalnikov za ocenjevanje kakovosti. To je horizontalna tema. Eh, treba eh, dodati tudi evropsko dodano vrednost, to je nekako prej izpadlo. Eh, torej treba je po izpostaviti tudi um, evropske narative. Um, 49 amantmajev je bilo predloženih za oddelek za kulturo in sicer gre tudi za eno novo prioriteto in sicer spodbujanje umetnis, umetniškega izraza v, um, na področju um, kulture. Um, gre za nov program za mobilnost, eh, potem za socialno razsežnost, eh, rast eh, kulturnega sektorja, za ustvarjanje delovnih mest in za razvoj. In nekateri predlogi sprememb, med drugim iz ALDE, želijo vključiti poklicne in tudi eh, umetnostne zmogljivosti. Eh, in treba je povečati pomin, med, eh, mednarodni pomin tega programa in predvsem tudi aktivno državljanstvo. Potem imamo amandmaje za izboljšanje predloga, predvsem, ko gre za glasbo, mobilnost profesionalnih umetnikov in možnost, da bi še bolj vključili, povezali ta program z drugimi, tudi s pečatom eh, odličnosti. Potem pri medijih je eh, predstavljenih vloženih 27 eh, predlogov sprememb, gre predvsem za kroženje, za talente in tako naprej. Eh, treba je ščititi tudi arhiv, dediščino audiovizualne arhive in potem seveda eh, promocija evropske auto, audiovizualne proizvodnje. Potem dru, treba je podpriti tudi neodvisne proizvajal, proizvajalce. Eh, komisija pripravlja eh, novo definicijo tudi samostojnosti na tem področju. Potem povezava z direktivo AVMS, ko gre za reinvesticijo uh, eh, sredstva v nacionalno proizvodnjo in tako naprej. In hvala kolegom, ki so opozorili na to. Eh, da moramo um, seveda tudi um, povedati, za katere filme gre, filmi za otroke in tako naprej. Mislim, da smo res um, dobro obravnavali te predloge sprememb. Um, in gre seveda tudi za inovativne pristope. Potem vprašanje, kjer moramo najti eh, boljšo definicijo, so kazalniki za ocenjevanje, za ocenjevanje teh projektov. In tu se mi zdi, da moramo eh, povezati kvalitativne in kvantitativne indikatorje in to je treba izboljšati. Ampak nismo še prišli do dogovora mislim, da smo do sedaj opravili dobro delo. Potem eh, schema, eh, oziroma um, jamstva. Um, mislim, da predlog komisije je pogosto bil samo naslov, brez podrobnosti in tu se mi zdi, da nam je le uspelo bistveno izboljšati eh, to besedilo. Kot rečeno, nekaj kompromisov je tehnično že pripravljenih, je pa eno vprašanje, eh, kjer smo se že sestali s komisijo in ki zahteva malo več pozornosti. Hvala tudi komisiji, da je pripravljena za te pogovore. Torej, 58 odstotkov Eh, večina se strinja s tem, kar zadeva razdelitev proračuna znotraj eh, tega programa. Mi želimo ohraniti te deleže. Ehm, več predlogov sprememb gre v to smer, vendar se razlikujejo. Eh, gre za zbiranje pomembnih podatkov za kulturni sektor. Eh, jaz se razmišljam o tem kot o neki vrste observatoriju. Nekateri so predlagali tudi nekaj drugega. Torej, rešitve so različne, ampak cilj je enak in tu moramo najti neko ravnovesje, ampak mislim, da moramo biti ambiciozni, ampak želim končati tu, da ne bom predolga. Potem, pravzaprav sem že končala, samo še nekaj želim dodati. gre za prilogo za podrobnejšo definicijo ukrepov, kot rečeno v besedilu komisije, gre bolj za naslove. Gre za bolj natančno opredelitev ciljev in tudi specifičnih ukrepov in to je treba zagotoviti v prilogi. E, pet novih sektorjev je navedenih in te je treba obravnavati bolj natančno. Smo za delegirane akte kot instrument upravljanja, kajti želimo, da bi vloga parlamenta pri oblikovanju prioritet, določanju prioritet, da bi bila vloga parlamenta upoštevana. Zato gre. Dobro sodelujemo, žal niso vsi kolegi tu, ampak nekatere skupine so tu tri oziroma štiri skupine so tu prisotne in se jim zahvaljujem za navzočnost. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo k poročevalcem v senci. Gospod Sonik, maksimalno tri minute, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Evro, jaz sem tu poročevalcu v senci za ELS, eh, e gospa Kosta, zahvaljujem se vam za vaše delo pri tem poročilu. Hvala lepa tudi za eh, kompromise. Pri skoraj da šesto predlogu sprememb ni bilo enostavno. Za našo skupino je zelo pomembno, da vemo, da se bo proračun podvojil pri tem programu. Ni enostavno. Imeli smo sestanek z gospodom Oettingerjem in vemo, kakšne so težave. Vendar to nam je pomembno. Ko gre za medije, vemo, da je pomembno, da se financirajo audiovizualni projekti. Gre za konkurenčnost evropskega audiovizualnega sektorja. Eh, eh, program medija eh, služi distribuciji eh, evropskih filmov in televizijskih eh, oddaj. Pomembna je podpora glasbenega sektorja. Mi smo eh, veseli, da se to odraža tudi v kompromisih. In tretji del, to so ukrepi, ki povedujejo medije in kulturo. Tu je pomembno, da se spodbujajo svobodni, pluralistični mediji, da se spodbuja kakovostno novinarstvo in da se uh, tudi uh, povečuje medijski alfabetizem. Eh, mi želimo, da besedilo kljub predlogom spremembam ostane razumljivo in da ne spregledamo glavnega sporočila. Pomembna načela so dostopnost za ljudi, ki eh, se soočajo z določenimi omejitvami zaradi invalidnosti in podobno. To eh, po Potrebujemo seveda tudi dostopnost za tiste, ki so v prekomorskih območjih eh, in naj omenim še novi observatori za ustvarjalni sektor. Mi imamo v Strasburu observatorij za audiovizualni sektor. Če bi eh, ustvarili še en observatorij, bi s tem porabili veliko proračunskih eh, eh, sredstev. Predlog spremembe 426 in kazalke kakovostne in številčne so zelo pomembne. Gospa Silvija Kosta, hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa, gospod eh, Sonik. Gospa Mihels, prosim. Najprej prisrčna hvala Silviji Kosti. Mislim, da smo prišli zelo daleč tudi v razpravi o predlogih eh, kompromisov misel. Ne bi ponavljala tega, o čemer smo že razpravljali tu skupaj v odboru. Zame je pomembno, da nam je uspelo zapisati, kakšna je tudi lastna vrednost kulturnega ustvarjanja. E, s tem smo tudi dejansko povečali vrednost e, kulturnega sektorja. Hkrati pa mi je pomembno, da ob e, spodbujanju kulture in ustvarjalne industrije zagotovimo tudi uh, Eh, eh, spodbujanje trajnostne infrastrukture. V zvezi s tem eh, smo pripravili tudi predlog spremembe, o tem se še razpravlja. In na tem mestu prosim vse, da nas podprete in če bomo še naprej tako plodno sodelovali, bomo pripravili tudi dobro poročilo. Hvala lepa, Helga hvala lepa. Mi smo še vedno v teku pogajanj o kompromisnih predlogih. Ne želim eh, ponavljati tega, kar so kolegi povedali. Pomembna je vrednost eh, kulture, pomembna je politična raven in to, kar je povedal eh, kolega Sonnik. Tega ne bi ponavljala kako pa je z večletnim finančnim eh, okvirom in proračunom. To je pomembno za to, kar mi počnemo. Mi ne moremo odločati o vsebinah, če ne poznamo številk. Številke odražajo to, kar mi lahko na koncu eh, naredimo eh, v okviru različnih področji programa, Eh, ustvarjalna Evropa. Torej, mi hočemo tu vključiti ta novi glasbeni projekt, to je zelo pomembno. Tu gre za emocionalni pristop, eh, obračamo se na mlade mi želimo tudi na boljši način financirati evropske filme. To pomeni, da skoraj da ni prostora več, da bi denar bolje porazdeliti, kot to eh, storimo sedaj. Mi lahko razrešimo probleme samo, če dobimo dodatni denar. Včasih je dolgočasno, ko stvari ponavljamo spet in spet. Vendar Tu gre za vsebino celotne zadeve. E, če želimo več investigativnosti, objektivnega in kakovostnega um, novinarstva. To ne more biti v škodo medijev in kulture. To bi bilo nesmiselno. Mi želimo storiti več, želimo uh, se obrniti na vzven, želimo manjše projekte, socialno vključevanje. Uh, želimo, da bi se ljudje zavedali projektov, naprimer Opera Vision in podobno. In proračunska sredstva so pomembna. Eh, in mi ne moremo sprejeti nobene odločitve, dokler nimamo številk. To je jasno in tudi jaz sem se srečala prejšnji teden s gospodom Oettingerjem. Eh, seveda je dobro, če imamo dodatni denar iz EFSI-ja ali pa iz strukturnih skladov za fleksibilnost in tudi za infrastrukturo. Vse to je pomembno, vendar mi moramo ustrajati na proračunu za ustvarjalno Evropo. Ničesar mi ni treba tu več dodajati, mislim, da je to centralnega pomena za nas. Hvala lepa. Morda bi tu lahko še jaz nekaj povedala. To je to, kar vedno znova ponavljam v našem odboru. Veliko pritiska je. In tu v parlamentu uh, imamo očitno neko konkurenco med nami, kdo bo najprej prišel do rezultata v trialogu. Mislim, da, to je, da je to nesmiselno. Kaj ti parlament na ta način eh, izgublja eh, možnosti eh, za pogajanja in mi ne smemo delati nekih čudnih eh, stvari mimo poslovnika, ne smemo imeti provizoričnih dogovorov sveta brez številk. Eh, to, kar mi moramo storiti, je naslednje. V odboru moramo z našimi številkami zaključiti prvo obravnavo, s številkami, za katere se dogovorimo tukaj in z začetkom novega mandata se lahko uh, lotimo pogajanj, vendar zato potrebujemo številke. Vse je seveda pod pridržkom razpoložljivih financ eh, in nič ni zaključeno, dokler eh, nimamo jasnih informacij o denarju. Da bi pa imeli sedaj neke provizorične dogovore, to se mi zdi nesmiselno, s tem slabšamo pozicijo v pogajanjih za ustvarjalno Evropo in Erasmus velja, da se ne pustimo spravljati pod pritisk in to sem prejšnji teden tudi jasno povedala romunskemu uh, veleposlaniku, ki je rekel, no, saj bi imeli lahko začasni dogovor v zvezi s posameznimi točkami. Ne, rekel sem, to ne gre. Morda v drugih odborih, vendar pri nas to ne deluje. Pri nas je vsebina odvisna od denarja in dokler ne vemo, koliko denarja bomo dobili, ne bomo imeli pogajanj s svetom, tudi ne začasno, provizorično. In naša država mora biti tu posem jasna. In upam, da to, uh, za kar se zauzemam, uh, eh, da to tudi vi podpirate. Gospa Bild. Eh, no, pa rien de spécial, moi. Nič posebnega. Dala sem svoje predloge sprememb. Uh, zelo harmonično sodelujemo. In nekoliko sem imela občutek, da sem izključena iz tega harmoničnega sodelovanja, ker pač moje predloge niso bili dovolj upoštevani. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sprašujem komisijo, ali že dli besedo. Gospa Rekaldo, želite besedo? Ne? Dobro. Silvija. Allora, molto brevemente. Zelo na kratko. Hvala za prispevke in hvala tudi za to, da ste pripravljeni, da najdemo nek močan dogovor. Želim se odzvati na kritike, kolega Sonik. Kolega Sonik, ko uh, omenjam observatorij, potem vidite, da sem to specificirala, da uh, moramo uporabiti obstoječe agencije GRC, GRC in tudi drugi že obstajajo. Mm, ni treba vzpostaviti nekaj novega fizičnega, temveč um, nekaj, kar bi imelo določene odgovornosti. Observatorij za audiovizualne zadeve tudi kaže, kako pomembno je to. Potem druga točka, eh, kvantitativni in kvalitativni kazalniki za ocenjevanje projektov, tu bomo prišli do dogovora mam, ne more biti samo kvantitativnega ocenjevanja, koliko je bilo gledalcev, naprimer, potem kolegice Mikes. Ja, mislim, da smo um, pri um, tej točki že zelo daleč. In tudi, kar je povedala Hilga, seveda eh, moramo reči, da bomo pripravili um, besedilo parlamenta za prvo obravnavo, ampak eh, sedaj vidimo, da so različne opcije. pri drugih projektih, naprimer pri državljanstvu in pravice in tako naprej, eh, Libe že gre v pogajanja. Eh, torej, nekateri ravnajo drugače kar pa nam ne pomaga, predvsem na vzven, če smo tako neenotni. Vendar ambicija tega programa je, da in eh, v bistvu dodajajo, eh, se dodajajo nove, novi ukrepi, ki so povezani tudi s proračunom in zato menim, Torej, seveda se bo besedilo še spremenilo. Ampak, če bi ostali pri sedanji številki, potem novi ukrepi, tudi v zvezi z novinarstvom, novinarstvom glasba, kulturna dediščina, dizajn, to, uh, uh, za to ne bi bilo dovolj eh, denarja, ampak um, nimamo mi zadnje besede. Videli bomo, kaj um, bo nastalo iz tega. Potem vprašanje notranjega uravnoteženja. Če virov ni dovolj, potem je treba eh, spremeniti notno por, notranjo porazdelitev sredstev znotraj sektorjev ali pa eh, se moramo potruditi, da zvišamo sredstva. Storili bomo vse, da novemu parlamentu ponudimo besedilo, eh, ki ga ne bo mogoče spregledati. In to je bilo povedano v Gotemburgu v, ob koncu prejšnjega leta, eh, vedno slišimo, da brez eh, kulturne razsežnosti, identitetne razsežnosti se ne more eh, nadaljevati evropski projekt. In seveda gre tudi za konkurenčnost audio. Eh, industrija. S tem lahko tudi zaključimo potem razpravo o tem mojem poročilu. To so bili moji odgovori. E. Hvala lepa, Silvija. Tebi in poročevalcem v selci še naprej e, želim veliko uspeha pri delu. Uspelo vam bo in 20. februarja bomo o tem glasovali, o tem deseju. Odlično. No, s tem smo pa tudi prišli do konca današnjega dnevnega reda. Sledi še zasedanje koordinatorjev. Naslednje zasedanje bo 4. februarja od 3. do pol sedmih. Vsem se zahvaljujem, da ste bili danes tukaj in vam želim tudi lep večer. Koordinatorji zaenkrat še ostanejo v prostoru, druge bi pa prosila, da se eno dvorano čim prej zapustite. Hvala seveda tudi tolmačem za, kot vedno, odlično pravno delo.